Tako, dame in gospodje, predlagam, da začnemo z današnjim zasedanjem. Najprej toplo pozdravljam predstavnike nacionalnih parlamentov, kakor tudi naše kolege, evropske poslance. Še posebej toplo pozdravljam gospoda Sojne Lazarja, predsednika odbora za finance, proračun in bančništvo, romunskega spodnjega doma parlamenta, ki bo tudi podal sklepne besede ob koncu našega zasedanja. Želite besede tudi zdaj morda? Mulțumesc, domnule președinte, eh, stimați colegi, stimate domnule președinte. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. V veliko čast mi je, da lahko skupaj z vami sopredsedujem vsega, tej seji. Na samem začetku mi dovolite, da izrazim zahvalo vsem udeležencem v imenu moje države, pa tudi v svojem lastnem imenu bi se rad zahvalil za izkazan interes za te pomembne evropske teme. Prav tako mislim, da lahko na tej podlagi upamo na razvoj, ki bo šel v prid našim državljanom. Vsekakor pozdravljam ta koncept Evropskega parlamentarnega tedna tu v Bruslju. Že odkar smo začeli z Evropskim semestrom leta 2012, so nacionalni parlamenti igrali pomembno ulogo in eh, so tudi okrepili demokratično legitimnost tega novega ustroja v zvezi z ekonomskim upravljanjem v Uniji upam, da bo ta visoki demokratični izbor, ki smo mu danes priča, uspešen in upam, da bo razprava, ki smo ji priča, omogočila izmenjavo novih zamisli, novih argumentov, ki nam bodo pomagali tudi pri izvrševanju proračuna v bližnji prihodnosti. Hvala lepa še enkrat in še enkrat hvala tudi za povabilo. Hvala lepa, hvala za te spodbudne besede, gospod predsednik. Prav tako v naših vrstah pozdravljam poslance Črnogorskega parlamenta, parlamenta Severne Makedonije in Turčije, ki so prisotni na tej izmenjavi mnen. Vedno gre za pomemben trenutek, takšnih stikov med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti na temo proračuna. Kajti, spoštovane kolegice in kolegi iz nacionalnih parlamentov, vi ste tisti, ki glasujete za vire, iz katerih se napaja Evropski proračun iz nacionalnih proračunov in eh, mi smo tisti, ki obravnavamo in glasujemo za izdatke iz Evropskega proračuna. Kajti, za razliko od nacionalnih parlamentov, Evropski parlament nima pristojnosti, kar zadeva proračunske prihodke. Edini lasten vir prihodkov so carinske dajatve, ki se iz leta v leto bolj topijo, če lahko tako rečem, kot sneg spomladi zaradi prostotrgovinskih sporazumov. No, nocoj se bomo osredotočili na večletni finančni okvir za obdobje 2021 do 2027. Kot veste, naši letni proračuni predstavljajo tranše večletnega finančnega okvira. Hoda, zdaj smo še v izvajanju večletnega finančnega okvira 2014 do 2020. Gre za ključen trenutek za posvetovanje z nacionalnimi parlamentarci, kajti Evropski parlament je že sprejel umestno poročilo o tem, kar bi lahko predstavljalo večletni finančni okvir 2014-2020 za leto 2021 do 2027, kakor tudi predlog glede lastnih sredstev. Umestno poročilo izpostavlja prioritete parlamenta za naslednji večletni finančni okvir, vključno z natančnimi številkami, kar zadeva zgornje meje tega okvira in kar zadeva posamezne panožne programe za obdobje 2021-2027. Tu prav tako podajamo predloge sprememb predlogov komisije in izpostavljamo zahteve parlamenta v zvezi z novim sistemom lastnih sredstev. Proračun, kot veste, predstavlja izraz politične vizije, izraz eh, politične vizije in ambicije in eh, tu seveda se kažejo določeni anahronizmi, ki žal se zdijo neozdravljivi in tudi pomembni preveč nepregledni. Proračun mora postati bolj razumljiv, bolj pregleden za evropskega državljana. Vzpostavitev in ohranjanje novih inštrumentov, neproračunskih inštrumentov, je vprašljivo z pravnega vidika, kajti na ta način eh, se ognemo odgovornosti Evropskega parlamenta kot eh, proračunskemu organu in tudi proračunskemu nadzoru, prav tako pa se izogibamo načelu enotnosti in transparentnosti če si pogledamo to proračunsko galaksijo, je to v bistvu antiteza transparentnosti. Proračun mora biti opremljen z inštrumenti, da se lahko soočimo z nepredvidenimi situacijami. In to pomeni tudi, da pri izvrševanju večletnega finančnega okvira 2014-2020 nismo imeli dovolj manevrskega prostora, ko je prihajalo do kriz. Še posebej imam v mislih masovno migracijsko krizo leta 2015. Ta proračun danes predstavlja en odstotek seštevka vseh BNP-jev 28 držav članic Unije. Parlament je izrazil željo naj ta ovojnica zraste za 30 odstotkov na 1,3 odstotka bruto nacionalnega prihodka 27 držav članic Unije, morda 28, bomo videli, kaj se bo zgodilo z Združenim kraljestvom v relaciji do Evropske unije v prihodnih mesecih in letih. Nekateri pravijo, da je 1,3 odstotka izredno ambiciozen načrt, res je. Mislim, da bi morali iti še daleč onkraj tega, če želimo, da Evropa ostane svetovna sila in bi morda bilo potrebno začeti razmišljati o tem, kaj so tiste evropske dobrine, ki jih države članice ne morejo več zagotavljati na nacionalni ravni in da bi morda veljalo predvideti prenos določenega dela virov sredstev v nacionalnih proračunih na evropsko raven, da se zagotovi določena mera evropske suverenosti. Ampak to je že drugo vprašanje, mislim, da bo o tem potrebno govoriti v prihodnih letih, v odvisnosti tudi od tega, kaj sploh nameravamo narediti s to našo Evropsko unijo. Z vašim dovoljenjem bi zdaj besedo dal predstavnikom oziroma obema posebnima poročevalcema za večletni finančni okvir, gospod Olbricht je žal zadržan zaradi težav z letalom, gospod Toma je nerazpoložljiva, gospod Olbricht je član skupine ELS, gospod Toma članica skupine SD, nadomeščala jo bosta gospod Fernandeš, ki mu kar takoj dajem besedo, in pa gospa Gardija Zaval. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz pozdravljam vse prisotne poslanke in poslance, vse kolege. Mislim, da si vsekakor lahko rečemo, da smo kolegi, kajti naš skupen cilj je skupno dobro, skupno evropsko dobro. V prvi vrsti naj povem, da je imel Evropski parlament prav, ko je želel, da pogajanja o večletnem finančnem okviru obravnavamo v našem lastnem poročilu in to še pred volitvami. To nam žal ni uspelo, ampak eh, to ni naša krivda. Mi smo pripravljeni že dlje časa, svet še vedno ni pripravljen. Ponovno. In skrbi me, da bo vse skupaj trajalo zelo dolgo časa. Cilj vseh programov, vseh partnerskih sporozumov je, da omogočimo vsem tem programom, da lahko stečejo s 1. januarjem 2021, žal pa se bojim, da to ne bo mogoče. Ampak ne bo parlament tisti, ki bo za to kriv. Parlament je prav tako sledil pravi metodologiji. Metodologiji od spodaj na vzgor. Kako smo prišli do 1,3 odstotka BNP? Seštevali smo. Kohezija toliko. Kmetijstvo ohranjamo neposredna plačila razvoja podeželja. Ribištvo ista zgodba. Erasmus plus, ki je prioriteta za vse države članice. Prav tako smo tu potrojili sredstva. Obzorje 2020, ki mu zdaj eh, pravimo obzorje Evropa, tu so inovacije in raziskave izredno pomembne in tudi tu smo oplemenitili sredstva za faktor 1,5. Prav tako je potrebno okrepiti Evropski socialni sklad in še posebej pomagati otrokom. Približno 6 milijard evrov smo namenili temu. Potrebujemo tudi še naprej naše tradicionalne politike, kot jim pravimo, in še posebej gre tu za kohezijsko politiko in nesprejemljivo je bilo, da so predlagali 45 odstotni res kohezijskih sredstev. No, Potem je tu še evropska obrambna politika, ampak tu ne gre za evropsko vojsko, tu gre za koordinacijo med obrambnimi sistemi, tu gre za iskanje možnosti za vrčevanje, gre tudi za skupne raziskave s tem ciljem. Imamo potem tudi posebno postavko, ki je namenjena ravno temu cilju. Seveda potem eh, imamo tudi vprašanje migracij. No, in vse to pomeni, da Evropi 2020 in eh, evropski strategiji dodajamo tudi razsežnost migracij in eh, razsežnost varnosti. Ampak eh, to ni varnost, kot jo nekateri označujejo v smislu evropske vojske, sploh ne gre za to. Skratka, za vsako od teh politik imamo znesek, potem napravimo seštevek in ta seštevek predstavlja 1,3 odstotka bruto nacionalnih prihodkov v EU ob konstantnih cenah. In tu moram povedati nekaj v oklepajih, tako rekoč. Komisija tu pa tam uh, govori o stalnih cenah, še posebej pri kohezijski politiki, pri SKP, naprimer, pri skupni kmetijski politiki, pa v moji državi, naprimer, vse čas govorijo v smislu tekočih cen. Kajti pri tekočih cenah teh rezov ne vidimo zaradi učinka inflacije. No, in da ne bi prihajalo do to vrstne zmede, imamo posebno razpredeljnico, ki kaže sredstva pri stalnih cenah in pri tekočih cenah. In ravno pri stalnih cenah vidimo, da prihaja do velikih nespremljivih rezov pri kohezijski politiki. Svetu moramo pokazati, da je Evropska unija sposobna, da ima dovolj moči za to, da se sooči z izzivi, ki so pred nami. In Brexit ne more predstavljati izgovora. Brexit nam mora služiti temu, da pokažemo, da znamo, da nam bo uspelo. In ravno zato predlagamo teh 1,3 odstotka. BNP. Predlog komisije pa je manj kot 1,1 odstotka, kajti Evropski sklad za razvoj, ki je bil prej izven proračuna, je sedaj ponovem v proračunu in treba razumeti, da ne moremo sprejeti to vrstnih manipulacij. Mislim torej, da je pred nami odličen predlog, zdaj pa moramo izvedeti, je, kakšno je stališče sveta. Kdo so tiste članice, ki želijo velike reze v skupni kmetijski politiki, katere so tiste članice, ki želijo kohezijsko politiko močno okrniti. Kdo so tisti, ki se ne želijo posvetiti gospodarstvu, malim in srednje velikim podjetjem in vsem programom in finančnim inštrumentom, ki jih namenjamo tem subjektom menim, da države članice preprosto morajo pospešiti ta proces. Ne vem, kaj bodo prinesle evropske volitve. Vem pa, da skrajna tako levica kot desnica pri glasovanjih kažejo, da so proti sklepajo zavezništvo. Tudi tokrat so bili proti, kot vedno, vedno so proti večletnemu finančnemu okviru, ki pa je zelo pomemben za investicije. In Evropska unija ne sme pozabiti na investicije, obenem pa ne smemo pozabiti tudi ne na solidarnost. In države članice, to zdaj že vidimo, imajo probleme tudi druga z drugo, probleme z medsebojnim zaupanjem. In želel bi si, da to zaupanje med državami članicami lahko povrnemo. In kot sem povedal že na začetku, mi smo pripravljeni, zdaj čakamo in eh, naši državljani in Evropa potrebuje ta odgovor. Hvala lepa, hvala Jose Manuel, gospa Kardija Zabal Rubjan. Y buenas tardes a todos y a todas, una vez más. Najlepše hvala, gospod predsedujoči, in lep pozdrav vsem danes popovdne še enkrat. V Evropskem parlamentu smo se spet zbrali eh, evropski poslanci, poslanci nacionalnih parlamentov in poskušamo se pogovarjati, razpravljati ravno na tem sestanku, kakšna bo proračunska prihodnost Evrope. Naj začnem tam, kjer se je ustavil Jose Manuel. V tem parlamentu je rekel, da je eden od parlamentov, prioritet v tem mandatu eh, bil ravno večletni finančni okvir. In na tem smo pravzaprav konstantno delali. V prvem letu smo se ukvarjali predvsem z revizijo večletnega finančnega okvirja in tako smo ugotovili, da je po sedmih letih ta okvir preveč uh, rigiden in nam ne omogoča odzivnosti, ne moremo se odzivati na nujne zadeve, na nepredvidljive pojave eh, in druge pojave. In eh, na osnovi tega smo se poskušali naučiti, kakšne so pomankljivosti, ter začeli pripravljati eh, njegovo različico za obdobje 2020-2027. Februarja dejansko še nismo imeli predloga komisije, vendar pa smo že pripravili svoj osnutek glede tega, kaj parlament bo zahteval od eh, komisije in po nekaj mesecih, pravzaprav letih dela, ki smo ga vložili v ta osnutek eh, po lobiranju z komisijo glede tega, kaj želimo v, v FOJ-u in eh, po glasovanju na plenarnem zasedanju, ki je bilo ker je bil dokument izglasovan za veliko večino, se pravzaprav ni veliko spremenilo. Jose Manuel je zelo jasno razložil, kakšne so bili naši predlogi. Še enkrat naj poudarim, kajti zdi se mi zelo pomembno, uh, da je ta dokument bil eh, sprejet z veliko večino, pa tudi v Evropski ljudski stranki. Velika večina strank je to podprla z eh, severa, vzhoda, zahoda, juga. Tako države članice, ki so premožne in druge, ki imajo velike finančne potrebe. Uh, Ne morem reči, da uh, smo razpravljali le o poneverbah, ampak tudi o drugih zadevah in veliko smo se pogovarjali, predno smo oblikovali skupni predlog. Kot sem že rekla, gre za 1,3 odstotka GNP-ja. Kot uh, uh, je treba izpostaviti, to ni le nek neka izmišljena cifra, ampak rezultat poglobljene analize izmenjave informacij med eh, posebnimi odbori. Torej, eh, finančno načrtovanje ni le proračunsko načrtovanje, ampak eh, govorimo o financiranju evropskih politik iz različnih proračunov in to vključuje odbore za razvoj, zunanjo politiko, kmetijstvo in tako dalje, da tako da smo ugotovili, kaj eh, potrebujemo na evropski ravni. In ta preskok z enega odstotka na 1,3 odstotka je mogoče na vides zelo velik. To, da če seštejemo vse te potrebe, ki so nam jih eh, sporočili kolegi iz eh, matičnih odborov in eh, kaj smo predali kot predlog um, na svetu, potem 1,3 odstotka ne bo dovolj, 2 odstotka bi bilo bolj v skladu z potrebami. 1,3 je torej cifra, ki ni šla le iz razprave, ampak je rezultat precejšnjega pogajanja in usklajevanja. Veliko bolj logično bi bilo, da bi imeli 2 ali 3 odstotke, eh, Vendar pa glede na položaj v Evropi, ta hip to ni bilo domo. mogoče. 1,3 je torej minimalna zahteva v naslednjih nekaj letih za Evropsko unijo. Popolnoma jasno je, ko govorimo o proračunu, da naj bi naredili več z manj denarja. To pa seveda ni možno, če naj imamo nove prioritete, ne moremo imeti manj sredstev. Če želimo politike um, za upravljanje meja in sprejemanje uh, beguncev, potem potrebujemo več sredstva. Če, sredstva, če želimo um, enak razvoj regij ali razvoj kmetijstva, potem tega ne moremo doseči z enakim obsegom sredstev. Jasni, si, jasni moramo biti, Evropski parlament je bil jasen, želimo zvedeti tudi, kaj si misli svet. Zelo pogosto ima svet nekako razdvojena osebnost. Kadarkoli je zasedanje sveta, eh, se pojavljajo nove zahteve, nove prioritete, nove politike. Uh, po drugi strani pa ni nobenega denarja, s katerimi bi jih financirali, ko jih je treba izvesti. Če eh, naj bi eh, imeli dovolj sredstev, potem moramo gotoviti, katere politike si bomo lahko privoščili financirati. Če omenim pa še eh, o lasna sredstva, eh, je to nekaj, o čem bo dogovorili tisti, ki poznajo to problematiko podrobneje. Ukvarjati se moramo torej z eh, striktno eh, proračunskim vidikom, eh, z večletnim finančnim okvirjem, potem pa tudi z poročilom o lasnih sredstev. Tako imamo neke vrste tri stebre. Ne moremo definirati politik brez denarja, ne moremo povedati, koliko denarja bomo potrebovali, če politike niso jasne in ne na zadnje moramo točno vedeti, kako bomo vse financirali. Bistvenega pomena je vsaj za parlament, je torej, da deluje usporedno na vseh treh okvirjih, eh, finančni okvir, eh, lastna sredstva, proračunsko načrtovanje, sicer bodo naši predlogi na koncu brezpredmetni in brez pomena. Sami moramo med seboj sodelovati, pa tudi z nacionalnimi parlamenti in upam, da se bo k temu priključil tudi svet in predsedstvo. Hvala, Eder. Ja, toliko teže se pogovarjati s svetom, saj je mandat, ki ga je sprejel svet, mandat, ki ga mora sprejeti s soglasjem, tako da si verjetno lahko predstavljate, kako poteka razprava znotraj sveta. No, besedo zdaj dajem gospodu Levandovskemu, zdaj se bomo lotili vprašanja lastnih sredstev, ampak ne samo, no, kakor želite. To, to Dobrodošli v tem parlamentu in lep pozdrav vsem. Začel bom bolj uh, splošno. Oblikovanje in pogajanje o tako imenovanem večletnem finančnem okviru je najbolj ključnih trenutkov v zgodovini Evropske unije. Gre za prihodnost in številke in ne le za izjave oziroma deklaracije. Torej, pri, gre za prihodnost Evropske unije v številkah. In to je veliko več od le izjav. Ne gre pa le za Evropske unije, imamo obstoječe informativne proračune in uh, letni ciklus, imamo pa tudi uh, večletni uh, proračun, ki je predvsem investicijski in tukaj gre predvsem za večletno porabo. Uh, imamo eh, države članice, ki so vedno v nekih eh, posebnih okoliščinah, nikoli to ni business as usual, v večjih eh, rundah sem sodeloval, to leta 2005-2006 šlo je za veliki pok širitve Evropske unije, vendar le ne to. Eh, prejemniki so prihajali kot nove države članice in nobena ni bila tista, ki je prispevala preveč. Potem smo imeli gospoda Camerona, klimo Brexita in pripravo referenduma, sedaj pa imamo uh, spet Brexit na. Uh, dnevnem redu in poseben proračun za evro. Evropska komisija nam ni veliko pomagala pri doseganju dogovora pred volitvami, kajti prvič v zgodovini so razkrili tako imenovane nacionalne ovojnice za strokovnjake, je vedno precej preprosto izračunati, kaj naj bi šlo polski, portugalski in drugim državam, ampak prvič se je to pokazalo eh, jasno eh, med eh, predstavitvijo predloga Evropske komisije in tako je bilo jasno, da nekatere države tako izgubljajo 24 ali 25 odstotkov iz svoje ovojnice, druge pa so pridobivali. To gotovo ni pripomoglo pripomoglo k doseganju dogovora. Evropski parlament je seveda glede tukaj zauzel svoje stališče in to se je zgodilo prvič glede številk in ni bilo več nekih iluzij, ki smo si jih lahko privoščili pred volitvami. Zadnjič, ko sem bil odgovoren v Evropski komisiji za Evropski proračun, je to trajalo dve in pol leti. Nemogoče je torej doseči dogovor pred evropskimi volitvami. Sedaj, na prihodkovni strani, kot je že rekel, Gerard Depre in drugi poročevalci um, rekel, iz, so se iz različnih političnih skupin, vendar govorimo v istem smislu. Zelo kristi, kni, kritični smo do tega proračuna, ki je vedno neka izjema. Uh, Je pa stabilen od leta 1988 ravno zahvaljujoč eh, Združenemu kraljestvu, eh, ki eh, je vedno zahtevalo svoj rabat. Tukaj so bile na novo vedno razprave, sistem se ni spremenil, čeprav je bil deležen ogromnih kritik, ker je nerazumljiv in. Um, netransparenten. Sam sem poskušal uvesti um, davek na finančne transakcije, izboljšati uh, sistem DDV. -ja. Gospod Cameron je temu nasprotoval. Brexit pa sedaj, sedaj predstavlja priložnost, da moderniziramo prihodkovno stran proračuna. Pri tem pa moramo ostati predvsej. Um, previdni glede predlogov Evropske komisije, 12 odstotkov celotnih eh, prihodkov naj bi prišli iz novih lastnih sredstev, to je eh, skupna konsolidirana davčna osnova in eh, nereciklirana plastika. Evropski parlament bi si želel več virov, želeli bi si Eh, ta eh, davek na finančne transakcije, ki je zelo popularen med ljudmi, ker je neke vrste davk za finančne inštitucije, ki so krive finančne krize. Ne, želim, ne maram pa predloga Evropske komisije, ko takega zahtevamo popravke za um, Avstrijo, Dansko, Nizozemsko in Nemčijo. Uh, Te popravki se ponavadi pripravljajo zadnji hip, zadnjo noč kot zadnje eh, ponudba. Sedaj pa so te popravki na mizi že od začetka. Kakšno je stališče parlamenta? Jasno ga želimo eh, za sta, to stališče predstaviti kot zastopniki 28 eh, držav članic. Želimo si popolno fiskalno suverenost držav članic. Lastna sredstva, je, o tem je treba raz, odločati enoglasno in je, eh, take odločitve ratificirati v nacionalnih parlamentih. To, kar je novega ali vsaj potencialno novega pri lastnih sredstvih, je tako. Um, imenovana CNI prispevek. Uh, to je že 80 odstotkov proračuna, ker predstavlja dober stabilizator. To je najbolj predvidljivi del evropskega proračuna. Zakaj pa ne poskusimo z nekimi uh, novimi delci obstoječe zako, uh, obstoječih davkov? Uh, gre za uh, novo se nanaša na. Um, že obstoječi davek eh, na eh, dobiček in preusmerjanje nekaterih sredstev, ki jih že imamo v sistemu. To ni nič revolucionarnega precej sem eh, skromen glede pričakovanja. Nekatere države članice že na začetku nasprotujejo modernizaciji sistema lastnih sredstev, druge so bolj odprte. Ni eh, poenostavljenega tako imenovanega pogajalskega eh, okvira ali škatle, ki eh, prihaja na mizo, vendar pa vendar. vendar Vendarle imamo nek kakšno priložnost, neko okno priložnosti. Um, ponavadi je Združeno kraljestvo bilo tisto, ki je imelo napačne predvidevanja in zahteve, vendar sedaj lahko postanemo nekoliko bolj optimistični glede prihodnosti evropskega proračuna. Lutru. Hvala lepa, Janoš, Žirard Depre, še en poročevalec za lastna sredstva. Hvala, gospod predsedujoči. Par besed eh, zdaj za kolegom poročevalcem Janošem Levandovskim. V razpravi, ki se sedaj začenja, tudi v perspektivi prihajajočih evropskih volitev, je vedno znova na vrsti naslednje vprašanje. Ljudje se bojijo evropskega davka. No, prva stvar, ki jo lahko povem na to, je, da pri modelu lastnih sredstev, ki ga mi predlagamo, ni nobenega evropskega davka. Fiskalna suverenost držav članic, kot je že dejal Januš, ni nekaj, v kar bi posegali. Če hočemo dogovor glede lastnih sredstev, potrebujemo odločitev sveta, soglasno odločitev sveta na podlagi predloga komisije. Po enostavnem posvetovanju s parlamentom. Tako da mi v bistvu nimamo besede, nimamo nobenih pooblastil, kar zadeva lastna sredstva. In eh, vi v vsake države članici imate potem moč reči da ali ne ratifikacije ratifikaciji takšnega dogovora. Kajti to pravim zato, ker je ogromno nesporazumov v javnosti, ki nas obtožuje tega. Druga zadeva, sistem lastnih sredstev, kot ga predlagamo in eh, kot ga je gospod Levandovski na kratko orisal, ni namenjen krepitvi davčnega bremena. Ne, cilj je, da postopno lastna sredstva krepijo evropski proračun in s tem zmanjšujemo delež, ki odpade na proračune držav eh, članic, ki ga morajo države članice uplačevati v proračun. Zakaj? Države članice seveda same gledajo, toliko sem dal v mošniček, koliko dobim nazaj. In ta kultura nekako se je zajedla v Evropski uniji. Neto plačnice nekako so naklonjene krčenju evropskega proračuna, neto prejemnice ga želijo e, večati in to nekako zastruplja ozračje. In vse nekako potem se zreducira na nacionalni prispevek. Drug pomemben element, ki opravičuje uvedbo lastnih sredstev, je, da bomo imeli veliko pomankanje, veliko vrzel, če Britanci odidejo. Nekje med 13 in 14 milijard eh, evrov na leto. Bomo povečali prispevke držav članic iz nacionalnih proračunov. Nekatere države so v relativno delikatnem položaju, kar zadeva zadolženost. In sprašujem se, ali bi to šlo skozi v javnosti v teh državah, da morajo oni zdaj plačevati zaradi odhoda Britancev. Naslednja zadeva, če želimo doseči ravnovesje, kot se predlaga v večetnem finančnem okviru, kot sta predlagala kolega, Jose Fernandez in pa Eder Gardija Zabal, če želimo financirati nove politike, ne moremo ohranjati financiranja tradicionalnih politik in obenem delati prostor novim politikam, novim prioritetam, ki jih vse plačujejo nacionalni proračuni. No in zato mi predlagamo ne en sam vir lastnih sredstev, ampak svežen. Zakaj svežen? Zato, da omogočimo, da ne prihaja do nesorazmernih uplačevanj. Če imamo samo en vir DDV, naprimer, bo samo ena skupina držav članic plačevala bistveno več kot druge. Če k temu dodamo potem še sistem za obdavčitev emisijskih kvot, potem zadevo lahko nekoliko uravnotežimo. Potem je tu še tretji vidik, davek na finančne transakcije, to je še eno ravnovesje. Tako da predlagamo takšen svežen, da nekako spravimo v ravnovesje prispevke držav članic in da ostanemo v sistemu, ki je pravičen v odvisnosti od bogatstva posamezne države. In še zadnja zadeva, ki bi jo rad izpostavil, nekako ne zahtevamo, da vsa lasna sredstva uveljavimo sočasno. Torej, 1. januarja 2021 ne potrebujemo za 15 milijard ali 20 ali 30 milijard novih lasnih sredstev. Zelo dobro se zavedamo, da če želimo, kot eh, je predlagal gospod Levandovski, če želimo neke vrste mm, odbite kot eh, konsolidirane davčne osnove za davek od dobička pravnih oseb, potem moramo vedeti, da so to zadeve, ki potekajo postopno. Mehanizem, ki ga predlagamo, če smem to na nek način povzeti, je, da omogočimo znišanje nacionalnih prispevkov iz nacionalnih proračunov z uravnoteženim svežnjem novih lastnih sredstev, s čimer financiramo tako odhod Britancev, kakor tudi nove prioritete, ki smo jih identificirali v proračunu, kajti financirati moramo raziskave, bolje moramo nadzirati meje in soočati se moramo seveda tudi z migracijskimi eh, problemi, saj se obseg te problematike v prihodnosti nikakor ne bo zmanjšal. Pri teh eh, lastnih sredstvih torej ustrajam na tem, da se vam nič ne more usiliti, če ne boste tega sami izglasovali. To, kar pa pravim, je, da bi bilo modro imeti nacionalna, da bi imela lastna sredstva in na nacionalnih parlamentih je, da se ukvarjajo s to argumentacijo. Kajte, če se ne bomo skupaj lotili teh eh, evropskih sredstev, če vsakdo želi dobiti iz mošnička toliko, kolikor van da, potem evropske solidarnosti nikakor ne bo, ne glede na to, kako težke čase živimo. Hvala, Žerar, dragi kolegi. Zato, da bi videli, kako miriti to kvadraturo kroga, lahko rečem, da moramo tu upoštevati vsa sredstva, ki so tu sebovane. Ampak soočiti pa se moramo tudi z novimi izzivi zaradi migracij, podnebja, obrambe, digitalnega gospodarstva. In seveda je v Evropi ta tema zelo pomembna, zlasti na področju digitalnega gospodarstva. Imamo lasna sredstva, ki so zelo omejena. 10 odstotkov proračuna sestavljajo in 90 odstotkov pa dobimo iz držav članic. Torej, to sodi v nacionalne proračune. Torej, ko slišimo, da bi lahko za 2 ali 3 odstotke dvignili proračun, s tem ne smemo povečati javne izdatke v Evropi. Torej, to pomeni, da bi lahko na tak način ocenili izdatke nacionalni ravni, potem pa bi preučili potrebne zmogljivosti in kapacitete glede na vse izzive, s katerimi se soočamo zaradi globalizacije. In če bi videli, da na nekaterih področjih lahko porabimo več in da lahko delujemo bolje in smo bolj varčni na nacionalni ravni, potem bi bilo možno v evropski proračun posredovati evropske izdatke. Sveda morajo potem nacionalni proračuni znižati svoje zneske, če želimo spremeniti ta delež. No, sedaj pa vam bomo dali besedo, kolegi, odpiram razpravo. Naj rečem, da bomo dali besedo zelo velikemu številu članov, torej vsem, ki želijo besedo. Prosim, da izpolnite eh, ta karton, ki je pred vami. Sodni sluge so to razdelili. Najprej dobita besedo dva nacionalna poslanca, potem bo dobil besedo evropski poslanec in tako naprej. Videli bomo, če moramo podaljšati čas za govor, ampak prosim, če se lahko držite dveh minut največ, to je res največ, tri minute, to je res maksimum za to, da bi lahko prisluhnili največjemu možnemu številu govorcev. Najprej dobi besedo kolegica Anet Bosa. Madame Bosa. Good afternoon kolegica Busa. Eh, Najlepše hvala, lep pozdrav vsem, nadaljevala bom v mačarščini. Zdi se mi pomembno povedati naslednje. Zelo pozitivno je, da Evropska unija podpira inovacije in da išče sredstva, ki so vsega, za njihove financiranje. Tako se bomo lahko soočili z izzivi 21. stoletja in tudi eh, zaščitili naše interese. Zelo je pomembno, da tukaj v tem kontekstu ne pozabimo na države in regije, ki potrebujejo dodatna posebna sredstva ravno za razvoj. In s temi sredstvi bomo lahko potem oblikovali, zgradilo neko eh, skupno družbeno tkivo, ki ga pravzaprav pogrešamo. Ne želim reči, da eh, želimo vsi kar naprej biti eh, neto prejemnice iz evropskega proračuna, ampak po drugi strani moramo omogočiti tistim, ki potrebujejo pomoč za lasten razvoj, da to pomoč tudi dobijo. Po mojem mnenju eh, lahko še vedno ostanemo eh, družba, ki je odprta, svobodna in neodvisna in Evropska unija eh, ne bo le ošibila, ampak lahko bo celo okrepila svoj uh, mednarodni položaj. L sredstva za uh, kohezijo oziroma za razvoj uh, si zaslužijo naš dodatni premislek in dobro bi bilo, če bi jih uh, spet vključili na ta način. Hvala, kolegica. Zdaj pa kolega Pačeko kolega Duarte Pačeko, ki prihaja iz portugalskega parlamenta. Prosim. Okay. <laughs> Obrigado. Em primeiro lugar, dizer que, em nome do. Najlepša hvala. Sprva v imenu eh, portugalskega parlamenta želim povedati, da podpiramo krepitev evropskega proračuna, še posebej na prihodkovni strani. Vemo, da je nemogoče, da bi naredili jajca, ne da, eh, omleto, ne da bi razbili jajca. Ampak, če si želimo nove področja, kjer naj bi posredovali, eh, moramo za to plačati. In ne moremo kar uh, pozabiti na vse izzive v Evropski uniji. Potrebujemo inovativne zmožnosti znotraj Evropske komisije, ki ne sme razmišljati le o tradicionalnih politikah, o klasičnih politikah, kjer že imamo velike zmogljivosti v Evropi. Eh, klasične politike ne smemo postavljati pod vprašanj. Novi politike pa ne smejo eh, postavljati pod vprašaj kohezijsko politiko. Kot je rekel romunski predsednik, so kohezijske politike bistvene. Gre za eh, konvergenco, zmanjševanje razlik v razvoju in podporo trajnostnemu razvoju za vse državljane vseh držav članic. Vsi si želimo rasti in vsi Eh, bomo torej podprli odločitev Evropskega parlamenta, tako da se prostor za razpravo in pogovor razširi in Evropski parlament eh, potrebuje podporo nacionalnih parlamentov, eh, če želi razširiti evropski proračun, tako da se sooči z izzivi na tem področju in novimi kohezijskimi potrebami. No, uh... Hvala, dragi kolega. Sedaj pa avstrijski evropski poslanec Paul Rubik. Ja, recht herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Äh, Hvala, gospod predsedujoči. Prihodnost Evrope je seveda odvisna od äh, treh velikih tem. Ena od teh velikih tem je dodana vrednost, ki jo prinaša Evropa. In to gre za razliko med tem, kaj zna ena sama država članica storiti sama, kaj lahko stori 27 držav skupi, skupaj, ali pa nam je morda vendarle uspe početi stvari skupaj. Mislim, da je zelo pomembno, da predvsem postavljamo v ospredje evropsko dodano vrednost. Drugo vprašanje je, koliko to stane naše državljanke in državljane, če ne bi imeli evropskega sodelovanja, torej strošek ne Evrope. Tudi to mislim, da moramo enako izračunati, kakor tudi dodano vrednost, kajti le ti dve polovici skupaj nam v bistvu jamčita, da našim državljanom in državljankam ponujamo najboljši možen rezultat. In še zadnja stvar, načelo subsidijarnosti. To je ključno. Pomembno je, da vsak državljan zase lahko odloča o čim več zadevah, Evropa pa potem pripomore in pomaga le tam, kjer je to državljanom resnično lahko služi. No, sam sem že kar nekaj let tu in v zadnjih 15 letih ugotavljamo, da je delež BNP-ja spadal iz 1,12 na 0,9 odstotkov. Sam sem bil pogajalec za letošnji proračun za leto 2019 in zelo ponosna sva skupaj s predsednikom Artujem, da nam je uspelo priti do 0,9 odstotka. Eh, kateri proračun na nacionalni ravni je še v zadnjih 15 letih padel z 1,2 na 1,9 odstotka. No, vendarle nam je uspelo vsako leto zmanjšati število zaposlenih v EU na, za en odstotek in skupno tudi skrčiti proračun, koliko se je pač le dalo. Tako da zdaj, ko govorimo o prihodnosti, si moramo reči, ok, tradicionalni izdatki, te je treba nekako še natančneje izpiliti, eh, več nameniti raziskavni razvoj, več MSPM, kajti ti plačujejo največ davkov. To je zelo pomembno tudi za socialno Evropo, da tistim, ki plačujejo največ davkov, tudi največ damo. In seveda je pomembno, da podpremo tudi naše mlade, Erasmus, to so ključne zadeve. No in ravno zato menim, da bi se morali osredotočiti na to, kaj so nove naloge Evropske unije, katere nove naloge Evropska unija mora prevzeti. Ta en odstotek, ki ga imamo zdaj na voljo, mislim, da bo kaj k malu jasno, koliko si tu vsak želi, ampak kar deva nove naloge, tu pa želimo in potrebujemo tudi spodbudo z vaše strani, z strani nacionalnih eh, parlamentov, v smislu, katere naloge lahko Evropa dodatno tudi eh, prevzame, da lahko našim državljanom ponudimo neko korist. Hvala, Pol. Sedaj pa Andri Eger. Ja, Herr Vorsitzender, Die Bundestage. Meine, genau. Iz Bundestaga, prosim. Dobite besedo. Hvala lepa za to priložnost, da povem par besed o večletnem finančnem okviru. Veliko je zapovedati, ampak bi se osredotočil na naslednje. Tu gre seveda za velike politike. E, iščemo vsekakor kvadraturo kroga, neke vrste kompromis. Nekateri govorniki pred menoj so izpostavljali tudi postopke, ki se predlagajo, da bi prišli do višjih prispevnih stopenj. Eh, Govore je tudi o pristopu od spode na vzgor, kako se te številke zaštevajo. No, mi v Nemčiji imamo zadnje leta kar dobre izkušnje s pristopom od zgore na vzdolj in smo na ta način eh, skušali uravnovesiti proračun. Nam se zdi pomembno, ali vsaj meni se zdi pomembno, da zapremo dve vrzeli. Prva je vrzel, ki jo prinaša Brexit zaradi izstopa neto plačnice in pa da najdemo sredstva za nove mm, naloge. Govore je bilo o migracijah, eh, o obrambi, o raziskavah in razvoju v MSP-jih, o varnosti na zonalnih mejah. Posod se treba prašti, kje je do evropsko dodana vrednost pri namenjanju sredstev tem nalogam. No, ti dve vrzeli lahko zapolnimo le s kombinacijo krčitev na eni strani in višjih prispevkov na drugi, tudi mi to vidimo tako, ampak eh, tu bodo seveda različni interesi, treba bo sklepati kompromis med neto plačnicami in prejemnicami, med eh, severnimi in južnimi državami, med vzhodnimi in zahodnimi, vsakdo bo tu moral popuščati, tudi v Nemčiji bomo morali zabeležiti določene krčitve, še posebej kmetijstvo nam bo povzročilo težave, ampak če bo prihajalo do krčitev v kmetijstvu, potem lahko na nekaterih področjih to sicer podpremo, če bo celoten svežen pravi in če bomo imeli tudi ustrezno mero gotovosti v smislu načrtovanja, da se za naslednjih sedem let lahko vsi zanesemo na to, kako stvari bodo. Treba je najti ustrezno ravnovesje med obstoječimi novimi nalogami, treba je opredeliti prioritete, predvsem kaj nam Evropa pomeni, kaj je ta dodana vrednost, ki jo prinaša in uh, mislim, da moramo sprejeti nekakšen uh, kanon najpomembnejših eh, nalog, ki lahko celo pogojujo končno številko. Pomembno je, da razmišljamo ekonomsko in eh, če si pogledamo eh, ZDA in Kitajsko, če se želimo z njimi pogajati na isti ravni, če želimo zagotoviti kakovo življenja v Evropi, če želimo to tu še izboljšati, moramo biti kar odločni in tu se moramo zavedati, da. To lahko storimo le skupaj, nobena država članica EU tega ne more doseči sama in zato upam, da nam bo vendarle do konca leta, morda že jeseni, uspelo priti do dogovora glede večletnega finančnega okvira. Hvala. Sedaj pa dobi besedo kolegica Margarida Marquez. Portugal. Iz Portugalske prihaja kolegica z mikrofonom, prosim. Mikro. Maintenant, ça marche Ah oui. Deluje sedaj, dobro. Começaria por agradecer à Comissão dos Orçamentos. Naj se sprva uh, zahvalim odboru za proračun Evropskega parlamenta, da je vključil to temo v Evropski parlamentarni teden. To se mi zdi zelo uh, dobra razprava in koristna, če govorimo o večletnem finančnem okviru. V portugalskem parlamentu imamo poseben odbor. Uh, ki se po potrebi ukvarja z večletnim finančnim okvirom. In vas, gospod eh, predsedujoči, smo povabili na javno predstavitev našega odbora o, finančnem, o večletnem finančnem okviru. Po jutrišnjem bo namreč razprava o poročilu tega odbora na parlamentarnem zasedanju portugalskega parlamenta. Eh, in seveda pripravljalec eh, poročila je portugalski poslanec. Eh, iz Evropskega parlamenta je uči, prejšnji teden bilo sporočeno, da se postavljamo po robu makroekonomski mu pogojevanju in eh, rezom kohezijske politike. In tukaj se mi to zdi še posebej pomembno z ozirom na tri vidike. V prvem vrsti smo bili šokirani, da je Evropska komisija bila premalo ambiciozna glede lastnih sredstev. Evropski parlament je Evropski komisiji dal možnost, da bo bolj ambiciozna pri lastnih sredstvih. Države članice in njihova udeležba oziroma eh, bruto nacionalni prihodek, države članice so rekla, oziroma portugalska vlada je rekla, da je pripravljena več pripra, prispevati, če se tako začnejo obnašati tudi druge eh, države članice in eh, da bo pristala na 1,3 eh, BND predlog. Komisija pa je dve zadevi izpostavila kot nekaj, kar je treba zaščititi. Podporni uh, instrument za reforme v državah članicah in instrument za stabilizacijo naložb. Moramo namreč pri vseh uh, pogajanjih o uh, eh, VFO zaščititi naložbe. Ne na zadnje bo zgleda težko, da bi um, večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027 eh, sprejeli pravočasno v Evropskem parlamentu. In kot je parlament rekel, predlog N plus 3 je ključen. Evropska komisija želi to znižati na N plus 3 plus 2, želimo pa, da ohranimo N plus 3 in naredimo vse, kar je možno, da bi eh, čim eh, lažje prišli na naslednje proračunsko obdobje. Hvala. Sedaj pa Ula Inen iz Bundestaga. Ähm, Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz povdarjam, da sta proračun in večeti finančni okvir izrednega pomena za Evropo in da moramo seveda premisliti tudi o lastnih sredstvih in o financiranju nasploh. Ampak, po našem mnenju, v prvi vrsti ne more že na samem začetku iti za to, koliko denarja bomo imeli porabili 1,1 ali 1,3 odstotka, kot si vi želite. Za nas je v bistvu najbolj samoumevno to, da najprej ovrednotimo izdatkovno plat, da pogledamo, kaj vse smo počeli do sedaj, kaj od tega je še potrebno v prihodnje, ali se je vedno upoštevalo načelo subsidijarnosti in z tega vidika tudi nekoliko prevetriti izdatkovno plat. Obenem seveda moramo pogledati tudi, kot so dejali že številni kolegi do sedaj, da na nekaterih področjih morda mora priti do krčitev, do kompromisov, to vsekakor drži, to velja za kmetijsko politiko, tu se lahko samo strinjam s kolegi, mislim, da bo nas v Nemčiji to seveda boleče prizadelo, ampak v drugem področju, stebru SKP si to vendarle lahko predstavljamo. Potem pa so tu tudi prioritete, kot so izobraževanje, raziskave, varovanje meja, vse to ste že omenili in vse to so zadeve, ki, kadar govorimo o evropski ideji, o evropski dodani vrednosti, prihajajo v ospredje, vsekor zelo samoumevno. No, tudi kar zadeva strukturno politiko, tudi tu mislim, da je treba zadeve natančneje preučiti, tudi tu se marsikaj da storiti in početi drugače. Vi tu v parlamentu na evropski ravni mislim, da ste vendarle dovolj pogumni, da boste sprejeli pravo odločitev. To, kar pa je pomembno, je, da so vsi, ki jih ta proračun zadeva, lahko tako prepričani v gotovost tega proračuna, v zanesljivost tega proračuna. To velja za industrijo, za raziskave, za kmetijstvo, za šolstvo. Veliko dela nas čaka in ne vem, ali je smiselno toliko staviti na razširitev lastnih sredstev. No, to je pač moje osebno mnenje. Mislim, da bo res težko evropskemu davkoplačevalcu, ki je že zelo davčno obremenjen, kaj takšnega sprejeti. Tako da mislim, da bi tu morda morali nekoliko manj povdarka dajati tem lastnim sredstvom, ampak da zadeve, kolikor seveda, pustimo takšne, kot so bile do sedaj. Hvala. Merci, madame. Hvala, kolegica. Ja, naši poročevalci zlasti Gerard de Pre so povdarili, da moramo imeti nove davke, to bi bili evropske davke, to pri lastnih sredstvih. Nacionalni parlamenti bi to izglasovali na nacionalni ravni, ampak zato potrebujemo tudi razbremenitev davkov in potrebujemo ciljno usmerjene nacionalne ali celo lokalne načrte. Ne gre za dodatne dave, gre za prilagajanje davčnih sistemov. Angelo Svoci izdobi sedaj besedo iz Ciprskega parlamenta. Prosim. To je pomeno polietes, dimocionomigo plesjo. Najlepša hvala. Večletni finančni okvir mora upoštevati in odražati izzive v Evropski uniji, digitalno tematiko, vidno vi, večji nacionalizem in ksenofobijo, migransko krizo in tako dalje. Evropskim državljanom moramo uh, pokazati, da evropske inštitucije se lahko odzovejo na njihove skrbi. To pa pomeni več sredstev za raziskave, inovacije in konkurenčnost v realnem smislu, pa tudi več sredstev za mlade in programe vezane na mlade. Potrebujemo več denarja za nove prioritete v Evropski uniji, upravljanje zunanje meja, eh, azil, varnost in migracije. Eh, zunanja politika in kohezijske politike morajo ostati visoko med eh, prioritetami večletnega finančnega okvirja 2021-2027. In podoben Eh, podobno raven financiranja potrebujemo, če želimo omogočiti kohezijo med državami, članicami in eh, zmanjšati regionalne razlike med državami in znotraj držav. Eh, Cipr je primerna država, kjer moramo razmišljati o um, zonalni politiki in kohezijski politiki. Republika Cipr ima pomisleke glede lastnih sredstev in problematike lastnih sredstev kot take. Po našem te mora. Te, Ta mora temeljiti na ravni nacionalnih obdavčitev in glede na to, da Združeno kraljestvo odhaja iz Evropske unije, smo imeli v mislih številko 3 odstotke prihodkov iz lastnih sredstev. Če povečamo eh, številko na 3 odstotke, bomo po naše izboljšali konkurenčnost Evropske unije. V obdobju, ko imamo ogromno izzivov, lahko Evropi zagotovimo prednosti, če eh, Evropska unija to vidi kot priložnost. To eh, pa seveda ne pomeni, da izključimo eh, posebne kompetence držav članice na področju izogibanja davkov. Hvala, sedaj pa Klaudijo Borgi ki prihaja iz italijanskega parlamenta. Prosim. Vse pripravljeni? Ok. Thank you, Mr. President. Um, Hvala, gospod eh, predsedujoči. Posebej eh, sem prisluhnil govoru gospoda Depreja, kajti izpostavil je enega največjih problemov v današnjem času, te, tem zastoju in to je ta konflikt med državami članicami, ki so neto plačnice in neto prejemnice. Dejansko na vsakem javnem eh, zas, predstavitvi v italijanskem parlamentu na mojem odboru eh, so bili vedno udeleženci, ki so zahtevali več sredstev, naprimer za kmetijstvo, eh, za to in ono. Potem se je pa vedno nekdo oglasil, dvignil roko in rekel, če zahtevamo več sredstev iz evropskega proračuna, če smo, uh, večji, uh, če smo prejemnica, pomeni, da bomo dobili manj, kajti dejansko bomo plačali več in prejeli manj. In zato se samo sprašujem, ali je kdo kadarkoli pomislil na naslednje. Naprimer, V državah v evroobmočju Evropska centralna banka je oblikovala 3 eh, milijarde za proces eh, kvantitativnega lajšanja, to je 20 kratnik evropskega proračuna. Zato se samo sprašujem, kaj bi se lahko zgodilo, če bi iz teh 3 trilijonov ECB. O, o, o, uporabil dodatni milijardo za um, gradnjo šol, polišnic in podobnega. Ali se bo potem odprlo nebo, prišli bodo angeli in igrali na harfo, ali bomo pa enostavno samo imeli infrastrukturo šole in bolnice. Vem, da obstaja pravilo, da ne financiramo držav članic, ampak če sprememo kolektivni od dogovor, kaj bi bilo narobe, če bi Evropska centralna banka tudi prispevala v skupni proračun Evropske unije? Po mojem mnenju bi bila to dobra rešitev, da, tako da zagotovimo več prihodkov in istočasno ne obremenimo proračune držav članic ki eh, so vključene v ta pomembni evropski proračun. Po mojem mnenju je to edini način, kako lahko te dodatne prispevke zagotovimo, za katere dejansko potem nišče ne plača, kajti vsi vemo, da je strošek denarja, kateri, ki ga ustvarja Evropska centralna banka, je pravzaprav inflacija, trenutno pa v naših državah nimamo nobene inflacije. Mogoče bi lahko spremenili logiko in to uporabili pri našem razmišljanju. Hvala lepa. Kolegica Marija Delmar Ongulu prihaja iz španskega senata. Prosim. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Govorimo o večletnem finančnem okvirju in gotovo se vsi strinjamo, da želimo prilagoditi glavnim izgledom prioritetam Evropske unije. To je naš eh, glavni izziv in najverjetneje tudi naš eh, glavni prispevek. Torej, soočiti se moramo z dejstvom, da uh, imamo imigracije, da imamo mm, visoko. Sm, pričakovano dobo življenja. V mnogih državah, eh, tudi v Španiji, je vedno manj prebivalcev, še zlasti na podeželju. Da podeželje se prazni in Evropska unija se mora na to izvati zaradi tega, ker je demografski vidik eh, nekaj, kar se navezuje na osnovna načela Evropske unije, eh, enake možnosti in eh, ostala načela. Nikogar enostavno ne smemo izpustiti in proračun mora to ustrezno odražati. Po mojem je to en glavnih izzivov za Evropsko unijo, pa tudi za države članice je zelo pomembno, da spremejo potrebne ukrepe. V Španiji poteka uh, razprava o depopulaciji, o zmanjševanju števila prebivalstva na lokalni in regionalni ravni in ukrepanje na, evropski, na ravni Evropske unije bi lahko pritegnilo tudi druge države članice, ki se soočajo z podobnimi težavami eh, zmanjševanja števila prebivalstva. Na ta način bi lahko nekako uh, uravnovesili uh, naše odzive. E, demografski izzivi pa pomenijo tudi demografske priložnosti, s tem mislim ne na porabo, ampak investicije, e, naložbe v e, dobrobit prebivalstva, v infrastrukturo, še zlasti na področjih, kjer je več starejših, kjer potrebujejo več pomoči. To pa pomeni tudi več možnosti uh, za nova delovna mesta, digitalizacija podeželja, povezovanje podeželskih območij in to je gotovo uh, v korist kohezije. Uh, kako pomagati najbolj izpostavljenim eh, regijam in območjem, kajti ne gre le za teritorijalno in socialno kohezijo, ampak za rast kot celota. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Bartolomij Vumleski. Upam, da uh, nisem iznakazil vašega imena. Prihaja iz Polske skupščine. Prosim. Hvala, gospod predsedajoči. Dame in gospodje, Poljska podpira stališče Evropskega parlamenta v smislu zagotovitve ustrezno ambicioznega proračuna EU za obdobje 2021-2027. Potrebujemo ustrezno raven sredstva, da bomo po eni strani lahko podprli nove prioritete, po drugi strani pa moramo tudi ohraniti financiranje že uveljavljenih politik EU, še posebej na področju kohezije in pa skupne kmetijske politike. V tem kontekstu in z eh, tega vidika menim, ampak dobro, to je pogled, ki ga delijo številni na polskem, da predlogi krčitev kohezijske politike in SKP gredo predaleč, da to zelo močno posega v manj premožne države in regije, še posebej v srednji in vzhodni Evropi. Opozoriti je potrebno na dejstvo, da gospodarsko približevanje in infrastrukturno približevanje še vedno ostaja dokaj daleč od cilja v EU in eh, najučinkovitejši način doseganja tega v preteklosti je bila ravno kohezijska politika. Naj dodam tudi in zopet povem, to je moje stališče, ampak eh, ga delijo mnogi na polskem. Po mojem mnenju je pomembno, da se uveljavi izravnava. neposrednih plačil, da bodo vsi kmetje v EU izpostavljeni enakim konkurenčnim pogojem, kajti vsi morajo izpolnjevati zelo visoke kakovostne in okoljske standarde in eh, ravno zato morajo tudi plačila biti enaka. Z vidika Polske je še posebej neprimerno to, kar se predlaga v zvezi z okoljem, kajti po našem mnenju to v višji meri bremeni manj premožne države članice, ki so nedavno vstopile v EU in ki dolga desetletja niso imele možnosti razvijati se na enak način kot države na zahodu Evrope. Zdaj, ko iščemo nova lastna sredstva za EU, pa menimo, da bi bilo potrebno razmisliti po eni strani o uvedbi davka na finančne transakcije, po drugi strani pa. razmisliti tudi o ustrezni obdavčitvi velikih eh, multinacionalk. Naj opozorim še na eno stvar. In sicer na izziv, ki ga predstavljajo te spremembe za tiste države, katerih eh, energetika temelji na izkoriščanju premoga. In zato vsekakor podpiramo predlog, da se ustanovi poseben sklad za energetsko prestrukturiranje oziroma preoblikovanje. Hvala. Hvala, drage kolega. Kolega Vilha Hamaki iz finskega parlamenta dobi sedaj besedo. Kitos, Podnebne spremembe so ena največjih težav današnjem času. Nekako bi lahko mogoče povezali večletni finančni okvir s podnebnimi spremembami in na ta način eh, povezali napore in eh, rešili oba izziva istočasno. Če bi imeli neke vrste carine na podnebne spremembe, eh, bi verjetno lahko rešili težave, tako da bi države, ki največ onesnažujejo, tudi največ plačevale. Ta, um, podnebni davek eh, bi bil na začetku majhen in bi se potem progresivno povečeval za leti. Če eh, bi iz leta v leto povečevali podnebni davek, bi podali neko smernico. Naprimer, pri projektih eh, ki, v državah, kjer ni toliko onesnaževanja, eh, bi eh, lahko iz, vključili eh, proizvode, ki so manj onesnaženi in posledično bi se zmanjševali emisije CO2 in Evropska unija bi tako povečala prihodke. Ta dva izziva bi lahko na ta način povezali in se lotili obeh istočasno. Naj omenim še, da ko se je Finska vključila v Evropsko unijo v pridružitvenem sporazumu, smo eh, postavili posebne pogoje za severno Finsko in um, vzhodno Finsko za pomoč, za finančno pomoč, za to, da se ohrani okolje, narava in eh, zagotovijo sredstva severnim in vzhodnim delom. Norveškem. Trenutno imamo eh, težke eh, pogoje zaradi tega, ker je lani po suši sledilo premočno leto in z kmetijskega vidika gledano bi, bi bilo res dobro, da bi imeli to eh, posebno pomoč za severne in eh, vzhodne dele Norveške eh, in da se to ohrani, kot je bilo trenutno na začetku predvideno, ne pa kot se sedaj predvideva ukiniti v večletnem finančnem okviru. Hvala. Sedaj pa Klaudija Müller iz Bundestaga. Ähm, Hvala lepa. Ta razprava vedno jasno kaže, da pri vprašanju, vprašanju začetnega finančnega okvira številne kolegice in kolegi izpostavljajo svojo lastno nacionalno vizijo, ki kaže na to, da se izpostavlja, katere naloge naj bi financirale in to je vsaj iz naših osebnih izkušenj v država članica. Ampak vsi si moramo zastaviti vprašanje, katere naloge pa vidimo v rokah EU, katere naloge, katere izzive želimo reševati z večetnim finančnim okvirom, katere investicije v eh, prihodnosti želimo izvajati skupaj. In eh, ravno to, kar je omenil finski kolega, vprašanje podnebnih sprememb je eden ključnih eh, izzivov prihodnosti, s katerim se soočamo vsi. In vprašanje, kako se bomo tega lotili, mora biti jasno izraženo v večletnem finančnem okviru. Eh, strinjam se tudi deloma s kolegom Bertegerem pred, pred menoj. Eh, večletni finančni okvir je kompromis različnih interesov. Kot smo slišali, gre za vprašanje krpitve eh, kmetijstva ali krčitve, krepitev investicij v raziskave in razvoj ali ne, krepitev izdatkov ali pa morda krčenje sredstev tudi v smislu uplačil v proračun. Sama menim, da le, ko si bomo resnično enotni glede dejanskega cilja, potem pride na vrsto vprašanje, ali želimo povečati proračunske vire. Najprej se moramo vprašati, kakšen je naš cilj, ali nam bo uspelo z razpoložljivimi sredstvi za EU te cilje doseči. In če je odgovor ne, potem moramo sredstva na tem področju povečati oziroma okrepiti. Hvala. Si. Hvala lepa, hvala. Sedaj pa John Lahout, ki je član Irskega parlamenta. Prosim. Mikrofon, prosim. Mikro. Mikro. Hvala. Ja, odzval bi se z nekaterimi splošnimi komentarji na to, kar so rekli kolegi. Poriso pa bi tudi irsko perspektivo. Zlasti zaradi posledic Brexita v irskem gospodarstvu in tu bi se rad zahvalil evropskim partnerjem za njihovo nadaljno podporo pri tem kaosu, ki smo ga moga priča pri Brexitu, sedaj po dveh letih še vedno ne vemo natančno, kakšne posledice bo prinesel Brexit, kakšni obliki bo sprejet, tako da je tu kar nekaj negotovosti in eh, seveda je premalo nadzora. Ne vemo pa, kako bo tu zirsko, kajti mi smo edina država tu, ki si deli kopensko mejo z Združenim kraljestvom. To je za nas še vedno prioriteta ne glede na to, kakšen bo dogovor, kajti po dveh letih še vedno ni jasno, kaj se bo zgodilo, ne razumemo, kakšen model brexita bo na koncu sprejela britanska vlada v dogovoru z Evropsko unijo. Torej, posledice, učinki brexita so seveda najbolj prioritetna tema za nas sedaj. No, z vami bi pa rad delil tudi mnenja predhodnih govorcev vključno s tistimi iz Finske in Nemčije, glede podnebnih sprememb, ki so to spredjo. Od zadnjega sestanka Evropskega semestra tu pred letom dni vidimo, da so podnebne spremembe vedno bolj pomembne tudi na različnih konferencah, se o tem razpravlja. V Katovicah smo videli to zelo pomembno konferenco. Torej, poleg podnebnih sprememb pa imamo tudi medgeneracijska vprašanja in gre tudi za razpravo o tem, na koga bodo podnebne spremembe najbolj vplivali. Mi smo zelo odgovorni tudi do naših otrok, vnukov. Torej, v prihodnem desetletju moramo biti radikalni, ampak tudi pravični, potrebujemo pravične ukrepe. Sedaj na Irskem to obravnavamo tudi glede ogličnega davka, nekdo je omenil tudi podnebni davek. To mora biti seveda pravično, oblikovano mora biti tako, da najbolj ranljivi ne bodo kaznovani, ampak nagrajeni, da bomo imeli spodbude za spremembe in prilagajanja pri načinu življenja. Potem sem eh, tudi presenečen zaradi proračuna in eh, čas se izteka, ampak treba je zagotoviti več enakosti med spoloma, treba je dati več poblastil ženskam. Žal ženske ne dosegajo najvišjega potencijala v različnih državah, še vedno je tako in to treba popraviti. In na koncu bi povedal še to. Jaz sem res uh, zelo proevropski državljan in uh, vedno moramo preko proračuna in drugih ukrepov Evropske unije krepiti temeljne vrednote skupne Evrope, Evrope, Evrope narodov in mi smo bili seveda. situaciji, ko pri nas ni bilo toliko nacionalizma kot druge in uh, smo imeli to srečo, ampak treba je krepiti potrebo po tem, da imamo več evropskih vrednot. Kajti to so naše plemenite vrednote, ideali, ki smo jih vedno imeli in treba je konsolidirati ukrepe, ki bodo povezani s to evropsko vizijo. Hvala. Hvala. Sedaj pa še zadnji govorec, tukaj Alto iz Finske. Kedoksia, monista hyvistä. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala vsem kolegom za odlične prispevke. Navezal bi se na nekatere komentarje, ki smo jih slišali glede Brexita, glede tega, da naj bi to stalo celo 30 milijard evrov. Prihodki se bodo znižali, izdatki pa se bodo povečali. Kaj torej potrebujemo? Potrebujemo nov vir prihodkov. In kot je povedal kolega Vahemaki, omenjal je neko podnebno pristojbino, nek podnebni davek. To je zanimivo, kajti če bi mi delovali hitreje in bi lahko hitreje obdavčili emisije, potem bi lahko imeli več prihodkov za naložbe, In zato, da bi zmanjšali misije in da bi zmanjšali našo odvisnost od umazanih virov energije. Torej, preučiti moramo, kateri ukrepi so lahko najbolj učinkoviti tu za podpiranje teh ciljev. In potem še eno vprašanje, ki je tu pomembno. Pripravljenost. No, vsi vemo, da podnebne spremembe vplivajo na vse. To spremeni vsa področja. Veliko je svetovnih regij, ki bodo tu prizadete, tudi evropska, ljudje bodo revnejši, kmetijski sektor bo prizadet in tako naprej. Vse to zaradi podnebnih sprememb in mi moramo preprečiti takšno kmetijsko revščino. In če se ne bomo pripravili, bomo morali na koncu plačati še več. Tako da moramo delovati hitreje, potrebujemo hitrejše ukrepe, zato da bi lahko izpolnili vse podnebne cilje, kajti številne rešitve je moč najti. Boriti se moramo proti podnebnim spremembam, iskati nove vire prihodkov, zato da bi res lahko imeli več sredstev v proračunu. Hvala. Hvala lepa. Ja, ura je 15 do 7 in mi moramo ob 7 zapustiti to dvorano. Na vrsti pa je kolega Sorin Lazar, ki bo zaključil to okroglo mizo, ampak predtem naj rečem, da smo seveda slišali eh, tudi eh, komentarje. Kolega Depre, kolega Fernandez, želita tudi vidva repliko. Zelo na hitro o portugalščini bom govoril. Podnebne spremembe skrbijo vse nas in vse. Seveda smo to vključili tudi v naš večletni finančni okvir. Do leta 2027 želimo 25 odstotkov izdatkov nameniti temu in potem bi morali doseči 30 odstotkov za tem. Imamo pariški dogovor, zaveze iz tega dogovora so bile vključene tudi naš predlog. No, pozorno sem poslušal komentarje vseh kolegov mislim, da je lažje za to, da nacionalni parlamenti dosežejo dogovor doma, kot pa včasih eh, na evropski ravni. Imamo tudi različne populistične predloge in zelo pomembno je, da smo tu solidarni in da ohranimo tudi teritorijalno kohezijo Evropske unije. Kaj ti teritorijalna kohezija ni isto kot konvergenca? Včasih eh, države pomešajo te vidike, ampak ne gre za isto. Teritorijalna kohezija je bistvenega pomena, če želimo izpolniti naše evropske cilje. Gracias, Kolegica Gardija Zabal, hvala lepa, hvala predsednik. Ja, mislim, da bo za nas lažje doseči dogovor o nacionalnih parlamentih kot na svetu. To je res. To drži. Zdi se, da so nekatere prioritete pomembnejše kot druge. Recimo podnebne spremembe se omenjajo. Tudi sama sem želela to obravnavati, ampak nisem vedela, koliko časa imam na voljo. Imamo splošno strategijo, ki je v zadju večletnega finančnega okvira in trajnostni razvoj je to spredju. Ko govorimo o Evropi 2020, zaenkrat. Imamo tu tudi cilje trajnostnega razvoja, to je v spredju pri sestavi strategije Evropa 2020. Kolegica iz Portugalske je omenjala nacionalne programe reform, to so ti podporni programi. Potem imamo tudi strukturo in drugo, torej to bomo obravnavali jutri. So te scheme. Ampak že sedaj bi rekla, da sta ta dva predloga na mizi, ampak še daleč smo od prave potrebe potem, da bi pravzaprav imeli politično in fiskalno unijo. Nismo še blizu dogovora. Hvala vsem za razpravo. Predsednik, hvala. Sedaj pa so poročevalec za lasna sredstva. Januš Levandovski. No, če želite, ni nujno, ja, zelo na hitro. Mislim, da se nacionalni parlamenti strinjajo z našim parlamentom. Poleg tega, kar smo že slišali v evropskem proračunu, to je zelo majhen proračun, znaša en odstotek BDP-ja, znaša dva odstotka javnih izdatkov, pet odstotkov grele z administracijo in skoraj da 90 odstotkov gre nazaj državam članicam. Ampak najpomembnejša ločnica tu pa se nanaša na naložbeni proračun. Zakaj tu potrebujemo predvidljivost in kaj je dobro sporočilo tudi za naše nemške kolege? Tu gre za primakljaj. Ne moramo vsi nenehno sposujati. Sveda je to edinstvena značilnost evropskega proračuna, ampak tu vedno potrebujemo ravnovesje. Že vse od leta 2014 gre za to, da počnemo več z manj denarja, kajti prvič v zgodovini smo videli, da imamo v obdobju med leta 2014 do 2020 manj denarja kot med leta 2017 in 2013. Ampak tu je vedno to enostranska cesta, vedno naj bi imeli več v Bruslu in vedno naj bi več pošiljali v Brusel, ampak to ni odločitev parlamenta ali komisije, o tem odloča države članice, da pričakujejo več od Evropske unije. In to je zelo težka naloga, da počnemo več, denarja pa vedno manj, ampak sveda ima to svoje meje. Potem ti glasovi iz Portugalske, da bi razširili tudi uh, eh, dožnosti ECB. No, nekatere naloge ECB -ja so sporne za nekatere države, ampak mi smo tu predvideli tudi to, da bi del sredstv z e ECB -ja dali za naložbe. Dobro, s tem sem zaključil. Merci. Hvala. Gerard Odepre. Ja, zelo na hitro, predsednik. Tisti kolegi, ki so pozvali k temu, da bi imeli davek na mejah za tiste proizvode, ki bi morali biti obdavčeni, če berete predlog parlamenta, ne komisije, če berete predlog parlamenta, boste videli, da imamo tu seveda posem prepisano v našem predlogu. Potem, glede neto prispevnic v eh, Evropi, moramo preučiti, zakaj gre. Ne gre le za to, da nekdo plača več in kdo je tisti, ki plača največ, ampak je treba eh, preučiti tudi, kdo dobi največ iz tega sistema, iz enotnega trga. Ne gre le za to, da gledamo, se preučujemo, ampak to je treba povedati jasno in na glas. Ne moramo se obnašati, kot da smo le računovodje. Ko pa je treba tu upoštevati skupno dobro Evropske unije. Jaz sem prepričan, da če bomo tu ocenili, kdo dobi največ od enotnega trga, je tu kar nekaj držav, ki mogoče veliko prispevajo, ampak tudi največ dobijo zaradi enotnega trga. In mislim, da ne smemo nikoli pozabiti na to. In to je glavna filozofija. To. In potem, italijanski kolega, strinjam se s komentarjem Janoša Levandovskega. Torej, avtonomija Evropske centralne banke je tu izhodišno načelo. Tudi ko smo se uh, pogovarjali o kvantifikaciji, na drugem, vsako leto imamo to razpravo na svetu za upravljanje Evropske centralne banke in politiki ne posegajo to. Sve se lahko pogovarjamo o tem, ampak ne moramo siliti banke, da bi s sedanjim statusom kaj spremenili. Ampak, ampak, v dokumentu parlamenta lahko vidite odprt pristop. Kaj ti govorimo o tem, da da bi del sredstev iz Evropske centralne banke namenili financiranju novega mehanizma stabilizacije. Torej, seveda vem, da s tem eh, nismo razrešili vseh vprašanj, ampak to je vendarle en korak v pravo smer. Ja, to je zelo lepa ideja. Ampak ta pravica do prenašanja teh sredstev tu, to je povezano tudi z dividendami delničarjev Evropske centralne banke in ti delničari so nacionalne banke. In eh, te potem dobivajo dividende in ja, tu je to precej zapleteno in tu je več kanalov. Dobro, bomo to uredili. Dobro, to je bila zelo zanimiva razprava. Hvala vsem udeležencem. Mi želimo pokazati, da da če država pošilja sredstva v evropski proračun, morajo od tega dobiti dodano evropsko vrednost. Ne bom skrival dejstva, da je včasih to težko. Težko je videti to dodano vrednost, težko je to natančno meriti. Evropa je Evropa solidarnosti, ampak včasih imamo občutek, da imamo tu preveč nacionalnega egoizma. In potem še eno vprašanje, nekatero še nismo odgovorili. Kaj bo z Evropo? Kaj želimo storiti z Evropo? med leti 2021 pa vse do leta 2027. Torej, mogoče bi morali predvideti nekaj prožnosti tu, kaj ti sicer ne vem, kako bo s tem. Treba je paziti tudi na Kitajsko, ZDA, obstaja tveganje, da bomo zamudili. Sicer pazimo na njih, ampak mogoče ne bomo kos vsem izzivom globalizacije. Gospod predsednik, vi boste zaključili to razpravo. Dați-mi voie mai întâi să adresez mulțumirile noastre călduroase din partea mea. Fără lipă, gospod eh, prețednic. Najlepša hvala v eh, mojem imenu in tudi v imenu mojih eh, kolegov parlamentarcev iz Romunije za organizacijo tega parlamentarnega tedna in tudi za organizacijo te seje. Tudi letos je Evropski parlamentarni teden za vse nas zelo pomemben. Rad bi se zahvalil vsem sodelujočim eh, poslankam in poslancem za njihove prispevke k tej tako zelo pomembni temi za nas in naše državljanke in državljane. Večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020 namreč. Obenem gre tudi za osrednjo temo romunskega predsedstva EU skupaj z evropskimi institucijami, namreč da še tekom našega mandata, našega predsedovanja dosežemo čim večji napredek pri večletnem finančnem okviru. Seveda pa večletnega finančnega okvira ni in ne more biti brez eh, lastnih sredstev EU. Danes smo slišali širok nabor različnih mnen in stališč s tem v zvezi. Mi sami menimo, da novi večletni finančni okvir mora biti sposoben financirati najpomembnejše prioritete. Tudi zato, da izravnamo in izenačimo razlike med eh, različnimi evropskimi regijami. Poskrbeti je potrebno za gospodarsko rast, za ustvarjanje novih kapacitet. Predvsem je pomembna tudi regionalna in kohezijska politika kot pomembni zgodbi o uspehu iz preteklosti, pa tudi SKP, investicije v javne storitve, v podeželje, investicije v lokalne skupnosti, v nove sposobnosti in nova znanja, tudi to je izredno pomembno. Novo obdobje, torej 2021 do 2027, mora na pameten način preoblikovati kohezijsko politiko, se pravi našo angažiranost za trajnostno in raztočo Evropo. V veliko čast mi je, da lahko ugotovim, da številne kolegice in kolegi, evropske poslanke in poslanci, delijo enako mnenje in to bo tudi podkrepilo moje lastno parlamentarno delo. Upamo, da nam bo omogočeno, da bomo razlike med severom in jugom, vzhodom in zahodom lahko kar se da izenačili in da še toliko bolje lahko kljubujemo nacionalističnim pritiskom. No, treba bo videti, kje bo tisti najbolj primern vir novih lastnih sredstev v EU. Verjetno bo tudi z javnofinančnega vidika treba pomisliti na nove davke, naprimer eh, tudi na odavek na plastiko, ki ga je potrebno uvesti. Mislim torej, da delamo prave korake v smeri še ambicioznejših projektov, ki pa jih je seveda potrebno tudi znati financirati. Lastna sredstva Evropske unije pa ne smejo pomeniti, da pride na evropski projekt ravni do prevelike fiskalizacije Evrope. Ravno nasprotno, davki morajo biti pravični, da bodo naše državljanke in državljani v vseh državah članicah čutili, da pripadajo tej Evropi in da se ne čutijo odrinjene v stran. Sveda moramo upoštevati tudi določbe pariškega dogovora. In ravno zato menimo, da moramo do leta 2027 doseči vsaj cilj 25-odstotnega zniženja emisij. Danes smo šli, slišali številna različna mnenja, iz eh, teh mnen izhaja tudi zelo veliko nacionalnih specifik. Številne kolegice in kolegi, ki ste sodelovali v razpravi, ste sodelovali tudi v plenarnem zasedanju in uh, zgodbe uspehov, kot so kohezijska politika, eh, politika regionalnega razvoja, da so to zgodbe, ki jih bomo lahko peljali še naprej. Strani Nemčije smo slišali tudi prispevek na temo morbitne dodane vrednosti in kriterijev dodane vrednosti na evropski ravni, še preden se lotimo večletnega finančnega okvira. To se mi zdi dobra ideja. Sveda moramo najprej opredeliti, kaj sploh hočemo z večletnim finančnim okvirom. Vedno znova slišimo, da vsak evro, ki ga investiramo, mora biti sposoben mobilizirati investicije v višji vrednosti. Potem je eden od polskih kolegov dejal, da tudi okoljski prispevki ne smejo iti na račun manj razvitih držav članic. Skratka, vidimo, da je situacija zelo, zelo raznolika, zelo uh, večplastna in tudi problemi, s katerimi se soočamo, so večplastni. Ampak menim, da tako Evropski parlament, kako tudi nacionalni parlamenti v državah članicah smo pripravljeni na to, da bo nov večletni finančni okvir zgodba o uspehu. No, na zadnje mi dovolite, da vas eh, povabim na slovesnost ob 20. obletnici evra in sicer ob 19. uri in 15 eh, minut bomo v hiši Evropske zgodovine pričeli z večernim programom. Uh, spremljevalci nas bodo odpeljali tja. Prosim, da vzamete seboj vso svojo prtljago. Še enkrat hvala vsem za ta konstruktiven pogovor, ki je pokazal, da tudi evropske poslance vsekakor skrbi tudi usoda njihovih nacionalnih kolegov in v imenu romunskega parlamenta se prav tako zahvaljujem za sodelovanje. Euh, hvala predsednik. Sodni sluge so tu na voljo izhodu dvorane in vas bodo vodili do zgodovinske hiše oziroma do hiše evropske zgodovine. Se vidimo tam.